Spoštovane kolegice in kolegi, imam kratko najavo na začetku. Prejela sem prošno Evropske ljudske stranke, potem Evropskih socialistov, SD, potem Evropskih konzervativcev in pa skupine IFD e ter pa uh, skupine zelenih. Uh, To so predlogi za imenovanje delegacij in pa odborov. Seznam teh predlogov bo vključen v zapisnik te seje. Če ne bo nihče temu ogovarjal, dokler ne bo zapisnik odobren, potem bodo ta imenovanja veljala kot odobrena. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. To pa je